hiši. Eh, ravnati moramo preventivno in ne samo potem, ko se je katastrofa že zgodila in to pot zasledujemo v komisiji. Hvala lepa, gospod eh, komisar. S tem je zaključena razprava o tej točki. Prehajamo na naslednjo točko. Tu gre za razpravo na podlagi vprašanja za ustni odgovor in sicer kriza zaradi vulkanskega pepela. Primero me da Καθίσω η κύριος Επίτροπος για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη συζήτησή μας. Čakam, da gospod komisar zasede svoje mesto, zato da lahko spremlja našo razpravo besedo bom najprej dala gospe poročevalki, gospe Tikao. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar, gospod eh, komisar se je opravičil, ker pač ni mogel sodelovati v eh, naših razpravah o vulkanskem popelu. Naj spomnim, da pač ni mogel potovati v Strasburu. Ja, da ni mogel potovati uh, v Strasbourg, torej avtor tega vprašanja. In eh, zaradi vulkanskega pepela je prišlo do moten v zračnem prostoru in mi smo tu uh, uh, videli, da je večina evropskega prostora bila zaprta za šest dni. Sedaj uh, živimo po tej motnji, spriča smo finančnim posledicam in še naprej prihaja do moten v evropskem zračnem prostoru. Uh, pomembne lekcije smo se naučili, vendar trajanje in vzrok prvega Eh, zaprtja zračnega prostora kaže, da je treba pravzaprav tu najti neko rešitev s pričo stalnih moten, ker pač eh, se vse to v preteklosti še ni dogajalo in ker prihaja pač eh, do težav za potovanja. Želim seveda, ugotoviti, ali so ukrepi, ki smo jih sprejeli, učinkoviti in ali so vrzeli, ki smo jih eh, ugotovili v preteklih tednih, tudi ustrezno začeli delovati. Potrebna je seveda varnostna mreža za potnike. Potniki ne smejo sami nositi eh, posledic moten. Eh, Zaprtje zračnega prostora pa je seveda odprlo številna vprašanja, kako naj letalske družbe izpolnjuje svoje eh, dožnosti, kako je s kompenzacijo potnikom in kako komisija ocenjuje eh, ravnanje s potniki in kako lahko eh, zagotovi spoštovanje zakonodaje pri letalskih prevoznikih. Izkazala se je tudi ranljivost eh, tistih potnikov, ki potujejo z letalskimi družbami iz tretjih držav, za katere Evropska država ne eh, velja. Kako namerava komisija zapreti to vrzel v zakonodaji? V krizi smo tudi zelo hitro ugotovili, eh, da je letalska panoga imela zelo veliko izgub in če bo prišlo do eh, kompenzacij za letalske družbe, je treba seveda poskrbeti za to, da bodo eh, nadomestila dobili različni sektori eh, in različna področja in ne samo letalske družbe države članice so naklonjene dajanju pomoči svojim letalskim družbam. Kako bo komisija zagotovila, da ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence zaradi tega, ker pač države želijo pomagati svojim letalskim družbam? Kako se bodo pač zagotavljali, zagotavljale podobne enake razmere? soočamo se torej še z nadaljnimi motnjami v evropskem zračnem prostoru in kako je s postopki za zapiranje zračnega prostora. E, določene države članice so menda preveč previdne pri zapiranju prostora in drža, eh, letalske družbe pravijo, da lahko pač letijo skozi večjo gostoto delcev. In potrebna je uskladitev pristopa na ravni Evropske unije. Sedaj imamo zelo raznolik pristop eh, in komisija je poskušala tudi izboljšati zbiranje podatkov in želi tudi dati boljšo sliko tveganja. Kako nove informacije vplivajo na omejitve, ki sedaj veljajo, kako vplivajo na zapiranje zračnega prostora. Potrebna je torej evropska koordinacija pri odzivu na oblak pepela. treba je tudi pospešiti pobudo o enotnem evropskem nebu. Treba je tudi sprožiti pobude, da bo Evropska unija bolj kos takim krizam. Hvala lepa, gospod Tikal, sedaj gospod Kalas v imenu komisije. Madam president, honorable members, I would like to provide an Spoštovana gospa predsedujoča, poslanki in poslanci, naj vam povem, kaj smo naredili, kako spremljamo eh, krizo eh, pri vulkanskem pepelu in eh, kako se je Evropska unija odzvala. Evropska unija je utrpela velike posledice zaradi vulkana Eja Fjallaokul, kar pomeni, da je prišlo do vulkanskega prahu na evropskem nebu. Številne snovi so zelo problematične in negativno vplivajo na letala oziroma na na motorje. In eh, gre za to, da nacionalni organi so morali sprejeti odločitve in se odzvati. Upoštevali pa so konkretne postopke, eh, kot so jih sprejeli na nacionalni in tudi mednarodni ravni in so zaprli svoj zračni prostor. Evropska unija pa je takoj se začela lotevati teh vprašanj. Upoštevali eh, pa smo razvoj dogodkov, videli eh, smo, da je pravzaprav potrebno, da imamo raznolik pristop pri obladovanju krize in tveganja. Evropska komisija je sprejela konkretne eh, pobude 17., 18. in 19. aprila. Sodelovali smo s španskim predsedstvom, pa tudi z organizacijo Eurocontrol, tako da smo imeli vseevropski pristop. Zaradi tega, ker smo sodelovali tako z industrijo kot tudi z državami članicami, smo opredelili nove postopke. Imeli smo tudi izredni sestanek 19. Eh, aprila 2010 sestali so se prometni ministri in oni so potrdili omenjen postopek, kar pomeni, da smo postopno odpirali zračni prostor, da smo se usklajevali od 8. ure naprej in sicer se je to zgodilo 20. aprila 2010. Potem, eh, ko smo se konkretno odzvali, je Evropska komisija pripravila poročilo. Ocenili smo, eh, kakšne posledice je imel vulkanski prah na prevozno industrijo. To so potrdili eh, tudi ministri, prometni ministri in sicer 23. aprila 2010. V poročilu smo v prvi vrsti upoštevali posledice te krize, poleg tega pa smo upoštevali pristop Evropske unije in rekli smo, da moramo imeti podoben mehanizem, ki nam bo omogočil v prihodnosti, da se bomo ustrezno odzvali na omenjene krizne razmere. V zadnjih desetih eh, dneh pa se je tudi pokazalo, da zadeve še nismo rešili v tej fazi. Namreč eh, vulkan je še vedno zelo dejaven. Prišlo je tudi eh, do zaprtja zračnega prostora, kjer upoštevamo vremenske pogoje in um, upoštevali smo tudi širjenje vulkanskega prahu. Evropska komisija je zavezana temu, da bo zelo hitro in ustrezno se odzvala uh, svetu prometnih ministrov. 1. maja 2010 smo sprejeli zaključke in sedaj bom rekel, kaj smo že naredili. Imamo usklajevalni mehanizem, imamo evropsko celico, od 11. maja 2010 leta deluje kar pomeni, da bomo do konca tedna sprejeli konkretne mehanizme. Potem imamo eh, tudi eh, koordinatorja za funkcionalne bloke zračnega prostora. 7. maja je svet to podprl. Potem smo tudi ocenili, kako se je Eurocontrol odzval, to je tako imenovani organ SIS, kar pomeni, da je 7. maja odbor za enotni zračni prostor potrdil omenjen projekt. Potem Evropska agencija za letalsko varnost pa je opredelila, sklenila zavezojoče standarde, namreč eh, kar zadeva letalske motorje in vulkanski prah. Potem pa Evropska komisija je tudi vzpostavila delovno skupino, da bomo videli, eh, kako lahko oblikujemo modele napovedovanja za razširanje vulkanskega prahu. Imeli pa bomo tudi možnost ocene tveganja za krizne mehanizme. Veliko novih stvari eh, bomo še naredili. Evropska komisija bo poročala svetu ministrov, upoštevali bomo zahteve iz 4. Eh, maja oziroma zaključke, ki so bili takrat sprejeti. Najlepša hvala, hvala gospod komisar. Besedo sedaj dajem govornikov v imenu političnih skupin. Najprej gospod Marinesko, Evropska ljudska stranka, tri minute. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Motnje v prometu zaradi vulkanskega izbruha so pokazale, da Evropa ni pripravljena na nje, ni bilo koordinacije, ni bilo natančnega preverjanja eh, pogojev letenja. In eh, tu je prišlo pravzaprav do sporočila komisije, kljub eh, eh, temu, da se države s tem niso strinjale. To je bilo pred krizo. In eh, potem je pa prišlo do krize in eh, tu je prišlo do zaostajanja pri enotnem evropskem nebu. Vendar, če bi države članice na to pristale, sedaj bi to lahko hitro uresničili in imeli bi skupni nadzor, ki se ne bi ustavil na nacionalnih mejah. Eh, in zelo hitro moramo tudi sprejeti svežen enotnega evropskega neba 2. Ukrepi eh, morajo biti pozitivni. Treba je najprej oblikovati funkcionalne bloke zračnega prostora. Eh, to naj bi izvedli do leta 2012, vendar mi potrebujemo tudi vo, nek vodnik in ker pa tega vodnika nemamo, eh, določene države članice to izkoriščajo za izgovore. Mi potrebujemo neko pravo evropsko skupno enotno nebo ob teh funkcionalnih blokih in znotraj funkcionalnega bloka potrebujemo nadzor poletov in potrebujemo koordinatorja in tu ne sme priti do podvajanja. Se pravi, ne bi več imeli nacionalnih kontrol, temveč bi imeli pač te funkcionalne bloke zračnega prostora. Mm, morda bi bilo treba tudi oblikovati svežen enotno evropsko nebo 3, v katerem bi pač obtekli optimalno vse izoblikovali in zmanjšali stroške. In nespremljivo je, da če imamo Schengen, da nimamo pač tega enotnega evropskega neba. Hvala lepa, gospod El Kadraj, v imenu socialistov in demokratov. Hvala, gospod predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej hvala za vaš eh, odgovor na cela vrsta vprašanj še ni dobila ustreznega odgovora. Zato bi si želel eh, pojasnilo. Kolega Simpsona ni eh, in to kaže na to, da je pač ta eh, tema izredno aktualna, kajti posledice vulkanskega izbruha so nepredvidljive, to lahko pomeni veliko okrnitev na področju mobilnosti. To pomeni škodo za naše nacionalno gospodarstvo, vsa stvar lahko traja še nekoliko dlje. Ne moramo izključiti tega, da bi se v poletni sezoni ponovno zgodilo, da bi bil zračni prostor za del časa zaprt. In uh, zato uh, niso potrebni samo strukturni ukrepi, uh, ki bi uh, napravili naš zračni projekt bolj učinkovit. Ne, potrebujemo tudi boljši krizni menedžment, boljše obladovanje kriznih situacij. Uh, In to pomeni, koordinacijska celica je zelo dobra. Ta teden bomo dobili še več eh, podrobnosti glede tega, ali bi lahko povedali, eh, kakšno je videti stanje na področju naročil za koordinacijsko celico. Dogodki v aprilu so pokazali, da eh, je koordinacija med letališči, družbami in potovalnimi agencijami delovala dokaj slabo nimamo nekakšnega mehanizma, da bi prizadetim eh, potnikom povedali, kaj jim pripada. Določeni sploh niso ustrajali na svojih pravicah, tu ni bilo dovolj koordinacije. Na evropski ravni potrebujemo neko raven, kjer se sprejmajo prave odločitve in vzpostavljajo ustrezni stiki. Eh, in tudi eh, pot nazaj teh potnikov, ki jih je potrebno spraviti domov. Torej, pravice potnikov so zelo pomembne, Evropa je tu napravila zelo veliko, to je pozitivno, vemo pa, da obstajajo tudi še vrzeli v teh pravnih eh, predpisih, sedaj govorimo o tretjih državah, o letalskih družbah tretjih državah, ki ne padejo pod našo zakonodajo in zauzemam se za to, eh, da se sklenejo dogovori za tretjimi državami in eh, Eh, tudi uporaba takih eh, pravnih predpisov mora biti kontrolirana v državah članicah. Ta eh, teden smo slišali, da so italijanske oblasti kaznovali Ryanair. No, to je lepo, to je uh, lepa novica. Kaj pa druge države članice bi lahko dobili nekakšno oceno? Uh, obstaja tudi veliko strukturnih okrepov, ki bi bili potrebni, naprimer eh, enotno evropsko nebo, pa tudi naprimer železnice. Železnice niso predstavljene neke alternative iz različnih razlogov. Eh, to je povezano z različnimi sistemi. Um, torej, različni vzroki uh, so tu prisotni. Tu bi lahko še marsikaj postorili na tem področju. Če boste kaj dobili, vas bomo podprli. Hvala lepa, gospod Elkadravi. V imenu Alde, gospa Mesner, tri minute. E, hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar neposredno po izbruhu vulkana smo govorili o oblaku eh, vulkanskega prahu. Eh, in eh, tu smo opazili različne stvari v okviru te krize in sicer, da je zračni prostor nepotreben za transportni sektor, kajti Eh, tudi blaga ni bilo mogoče transportirati, ne samo potnikov. Eh, in naprimer eh, BMW je imel v Nemčiji proizvodne težave, zato ker ni bilo doba. Opazili smo, da potrebujemo torej zračni prostor in to vrsto transporta. Drugič opazili smo, da če se več dni ne leti, da to za vse nas pomeni veliko krizo. Pet dni Eh, premora. Eh, družbe, eh, letalske družbe so rekli, no, to lahko še premostijo, ampak sicer pa bi lahko prišlo do kolapsa letalskega prometa in družb, če bi to trajalo dalj časa. Sedaj ne govorimo samo o škodninah, za nekaj časa to lahko premostijo same letalske družbe, sicer pa bi bilo potrebno najti druge rešitve. Kolegi so že omenili tudi druge težave. Treba je naprimer ugotoviti, ali se dejansko v takih izrednih eh, primerjih eh, dela vse za potnike, glede informacij, glede očkodnin, Eh, skratka, ali potniki dejansko dobijo vse tisto, kar potrebujejo, o čem smo tu že enkrat govorili. Zlasti pa želimo pozoriti še na dve stvari in sicer Single European Sky, enotno evropsko nebo. Eh, nimamo enotnega evropskega zračnega prostora in eh, to smo tudi boleče pogrešali. Tudi za enotnim zračnim prostorom ne bi mogli preprečiti izbruha vulkana, to vsi vemo. Eh, prav gotovo pa bi lahko omogočili eh, nemoten potek prevoza potnikov. Eh, in uvedli smo že tovornega koordinatorja, ki bo začel z delom in vsi upamo, da bo kmalo prišlo tudi do enotnega evropskega zračnega prostora. Vprašanje je, kaj menite, kako dolgo časa bo trajalo, da nam bo to dejansko uspelo. Morda tega ne morete natančno odgovoriti, ampak govorili smo tudi o tem, ali bi sedaj železniški sektor lahko bolje deloval, ali bi tu bila eh, možna boljša koordinacija. Na papirju je to že dal časa prisotno, bi to lahko prispevalo k temu, da bi potniki hitreje prišli domov. Tudi tu smo jasno opazili, kje so naše težave. In še zadnje vprašanje, eh, ali imamo dober krizni menedžment za take primere. Imamo ta in Institut v Londonu. Institut v Londonu je pravzaprav tu zato, da daje informacije v primeru potresov, ampak nekako je pristojen tudi za izbruhe vulkanov. E, in to se je tudi kritiziralo, namreč na osnovi e, podatkov e, so bili računalniški Eh, izračuni previsoko zastavljeni. Eh, kako se to dela naprimer v Indoneziji, na Filipinih, eh, kjer imamo pogostejše izbruhe vulkanov? Ali so tam bolje pripravljeni na to? Morda mi v Evropi nismo računali s tem, vendar pa moramo iz tega potegniti konsekvence. Mi smo visoka tehnološka lokacija, imamo mnoge lokacije. Raziskovalci v Nemčiji so naprimer že zahtevali, da potrebujemo specializirano merilno mrežo za aerosole, za te drobcene delce, ki so prisotni v vulkanskem papelu. Kaj menite, kaj lahko še dosežemo, kako lahko izboljšamo našo tehnologijo eh, v smislu uh, letenja in ljudi? Hvala. Ja hvala lepa. Sedaj pa gospa Lichtenberger za zelene dve minuti. Prisrčna hvala. Zapora evropskega zračnega prostora eh, je bil nedvomno potreben preventivno ukrep z vidika varnosti. Naknadno in eh, pred drugo zaporo zračnega prostora Eh, pa je potrebno tudi ustrezno ravnanje s tem problemom. In žal moram reči, da se to do sedaj še ni posrečilo, niti pri koordinaciji, niti pri meritvah, niti pri evalvaciji teh eh, meritev, niti v smislu potnikov. Eh, tudi drugič je bilo obravnavanje potnikov, ki so morali čakati na lete zelo slabo, kar zadeva informiranje. In to je potrebno v prvi vrsti izboljšati. Sprašujem se, eh, kdaj bomo imeli veljavne načrte, gospod komisar. Omenili ste tudi vprašanje v zvezi z financiranjem, z možnimi očkodninami za letalske družbe. Vendar pa ta odgovor ni bil prav izčrpen, recimo temu tako. Uh, Eh, eh, mislim, da gre za osrednje vprašanje, kajti ta tema je še vedno predmet razprav. Kako naj bi to bilo rešeno? Kdo uh, naj bi dobil očkodnino letalske družbe? Ali bodo lete potem dale denar naprej potnikom? ali bodo poslovneži, ki so zamudili pomembne eh, termine, dobili odškodnino, ali bo trgovec eh, dobil odškodnino, ki je moral čakati na nadomestne dele, zakaj vedno samo letalske družbe. Eh, to se mi ne zdi upravičeno, če to primerjamo z ekonomskimi posledicami gledano v celoti. Eh, poleg tega pa moramo dejansko upoštevati tudi to, da letalske družbe eh, prejemajo trajno subvencijo eh, za črtanjem davka na kerozin in to plačujejo evropske državljanke in državljani in to so pravzaprav že vnaprejšnje subvencije. Gospod komisar, to vprašanje je v zraku in od vas pričakujem odgovor. Hvala. Hvala lepa, gospa Lichtenberger. Naj začnem takole. Najprej bi se rad zahvalil gospodu komisarju, gospodu Kalasu, za vsa prizadevanja v zadnjih petih dnevih. Mislim, da lahko rečemo, da v prvih eh, dneh eh, se nismo najbolje odzvali z vidika ukrepov, ampak nasplošno je Evropska komisija opravila izjemno dobro delo, to lahko že ugotovimo. Pa tudi sklepi eh, sveta, ki so bili eh, sprejeti. Ko govorim o enotnem evropskem nebu in tudi o koordinatorju za funkcionalnih blokih zračnega prostora. Vsi omenjeni ukrepi eh, so bili sprejeti ustrezno in pravočasno. Istočasno pa se mi zdi, da moramo razumeti še eno zadevo. Poslovni sektor izvaja velik pritisk, potem tudi politiki, uh, potniki in organizacije za varstvo potrošnikov. Sprašujemo se, kaj je s pravno podlago in eh, kaj je zakonodajnimi ukrepi, kaj morajo narediti nacionalne države, ko govorim o zaprtju zračnega prostora. Lahko si predstavljamo, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do nesreč med eh, omenjeno krizo. Če bi Evropska komisija sprejela napačno odločitev, potem bi bilo dobro, eh, da razmislimo, kaj bi se zgodilo v tem primeru. Vredno danes ne bi eh, govorili o omenjenih izgubah, ampak eh, bi govorili o tem, kdo je krivec, kazali bi eh, s prstom na krivca in potem bi bile razmere popolnoma drugačne. Tako da potegniti moramo določene nauke, kratkoročno moramo sprejeti ukrepe. Določene sklepe smo že sprejeli, kar zadeva pravice potnikov, gospod Alpatroji je že govoril o tem, da določene letalske eh, družbe niso spoštovale omenjene pravice potnikov. Tukaj ne govorim o prevoznikih iz tretjih držav, ampak govorim o letalskih prevoznikih iz evropskih držav. Lahko povem, da so pravzaprav pustile potnike na cedilu in so razmišljale samo o tem, eh, kako bi utrpele čim manjše finančne izgube. Mislim, da moramo imeti bolj obsežno razpravo o pravicah potnikov v Evropski uniji, potem pa še dolgoročen izziv, ki ga ravno tako moramo sprejeti gre za to, da nimamo ustreznih povezav, kar zadeva različne oblike prevoza in to je pomankljivost. Mm, ja, Gospod Henan, hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je tu treba tudi povdariti, da je treba upoštevati načelo previdnosti, ko gre za življenja. Uh, in tu ne smemo imeti skrajne odločitve in eh, previdnost je tu pomembna. Tu se torej uporablja meteorološki virtualni model. Zakaj nismo poslušali pilotov in njihovih sindikatov, ki so želeli eh, teste in ki so želeli preprečiti um, zmedo. Če bi. Če so sicer zelo dobro skrbeli za zelo pomembne eh, ljudi, za eh, VIP-je, eh, lahko rečemo, da se je premalo skrbelo za navadne državljane. Ti so bili dejansko eh, zelo osamljeni v tej krizi. Hvala lepa. Evropa, uh, GUE, NGL, gospod, oziroma EFT in gospod Imbrasas. Uh, Kolegice in kolegi, gospod komisar. Pravzaprav ne bom ponavlja argumentov, ki so jih že povdarili moji kolegi poslanci. Govorili so o izbruhu vulkana, govorili so o posledicah omenjene velikega vulkanskega prahu za potnike, ki so obtičali na letališčih. Vesel pa sem, da odločitev, ki je bila eh, sprejeta v zvezi eh, z pobudo o enotnem evropskem nebu, je pobuda, ki jo bomo danes potrdili. Ravno tako smo uspeli in eh, koordinator za funkcionalne bloke zračnega prostora bo začel delovati oziroma že deluje od maja. Ampak Spraševati se moramo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ali bomo lahko obvladovali omenjene krizne razmere. Mislim, da se moramo veliko bolj v prihodnosti eh, posvetiti izdelavi konkretnih strategij. V teh eh, strategijah bomo upoštevali alternativne oblike prevoza. To je omenila tudi nemška kolegica, govorila je o železniškem prevozu, kar se mi zdi ustrezno. Potem eh, baljske države. Smo na severnem delu Evrope, in eh, izbruh vulkana je v središče razprave postavil ravno koristnost eh, železniškega prevoza. Zato bi bilo dobro, da imamo balski projekt za omenjeno področje. Če pravilno razumem, imajo tudi eh, druge regije podobne probleme. Danes sem se seveda navezal samo na balsko regijo. Mislim pa, da bi tako lahko oblikovali rešitve. Če ponazorim, če bi imeli železniško povezavo s Polsko, bi imeli eh, dostop eh, do zahodnega dela Evrope. Če ne, smo izolirani. Ostanemo izolirani in nimamo povezave z osrednjim železniškim sistemom v Evropi sodobne železniške povezave so verjetno na voljo v drugih evropskih državah, ampak eh, mi še vedno nimamo dobro razvejen železniški sistem v baljskih državah. Zato sprašujem evropskega komisarja, ali imate načrte, da bi se osredotočili na omenjene alternative oblike prevoza ali pripravljate konkretne projekte, ali obstaja politična volja ki bi nam omogočila, da v prihodnosti bi se lahko izognili omenjenim zastojem. Hvala lepa. Sedaj je gospod De Grandes Pascual, tri minute. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Eh, hvala tudi gospodu Kalasu za to, kar je storil v tem težkem obdobju. Mislim, da nimamo na e, še neke dokončne rešitve. Imamo črne številke, pa tudi rdeče številke, ki jih je pisalo gospodarstvo. Tisoče letalskih potnikov ni dobilo ustrezne obravnave, bili so prepuščeni sami sebi. Imamo sicer direktive, ki pa niso delovale. Sedaj se vsi sklicujejo na višjo silo in sprašujem se, ali ne bi kazalo urediti nekega sklada, eh, ki bi pokril takšne katastrofe. 1,6 milijard eh, je bila škoda po vsem svetu, 800 milijonov evrov v Evropi. Eh, to so samo ocene. In vse skupaj se je dogajalo ob že tako ali tako obstoječi krizi. Posledice za turizem so bile zelo velike, mnogo pogodb je bilo storniranih in negotovost je prispevala k temu, Eh, da so usahnili tudi turistični tokovi. Kakšne konsekvence naj bi potegnili iz tega? Evropske institucije ne razpolagajo eh, za instrumenti za obladovanje tovrstnih kriz in eh, moramo kritizirati, kritizirati tudi nas same. Nihče se ne more otresti odgovornosti, vsi udeleženi so slabo delovali, neučinkovito in prepozno. Ampak seveda za to niste krivi vi ugotoviti moramo, zakaj so evropske inštitucije potrebovali štiri dni, da so se sploh odzvali. In mislim, da državljane to ni eh, pomirilo, ampak jih je še razburilo. Komisija je danes navedla ukrepe, ki so bili sprejeti, to se mi zdijo smotrni ukrepi, vendar pa se niso dovolj konkretno izvajali. Eh, nad nami je še vedno nevarnost ponovne zapore zračnega prostora. In tu je tudi zelo veliko drugih vidikov, ki jih je potrebno upoštevati. Eh, kriza pravzaprav ni eh, prispevla k temu, da bi bili sprejeti potrebni ukrepi. Države članice se še vedno obotavljajo in eh, pasiti moramo, da pepev ne bo povzročil še večje škode za nacionalna gospodarstva. In mi bi morali biti vsi zelo velikodušni, kar zadeva alternativne ukrepe, zato da bi lahko vladali eh, to škodo. Eh, institucije niso bile sposobne obvladati eh, te krize. Hvala. Hvala lepa, gospa Ajala Sender. Hvala, predsedujoča. Hvala komisarju Kalasu za to, kar je storil v teh dnevih in Eh, kar se je zgodilo v tej krizi zaradi izbruha islandskega vulkana in ta kriza še ni mimo. Eh, iz te krize smo se naučili različne stvari. Prizadet je bil celoten eh, sektor, ne samo letalske družbe, tudi letališča. Čestitam komisiji, zato ker je temo tudi integralno obravnavala, tako pri posledicah, kot tudi pri pomoči. Eh, zahvaljujem se gospodu Almuniju in Tajaniju. Tajani razmišlja tudi o posledicah za turizem. To je dejansko zelo dobro razmišljanje. Eh, to je potrebno, potrebno je ukrepati, to vemo. Zdaj pa vemo, da je zelo nujno imeti boljšo koordinacijo zato da se premostijo ovire na poti k enotnemu evropskemu zračnemu prostoru. Potrebno eh, je seveda tudi ustrezno financiranje, pomembno je za ta enotni zračni prostor. Zakaj bi se še obotavljali torej? Eh, na eh, svetu 4. maja ni bil dosežen dogovor, to je treba urediti, mislim, da ni dobro če eh, se to dogaja na tako konkurenčnem sektorju, kot je letalstvo. Torej, potrebni so ukrepi, potrebna je tudi implementacija teh eh, ukrepov eh, in mislim, da mora komisija dejansko ukrepati zoper nizko cenovnike, ki niso spoštovali pravil, kar zadeva letalske potnike. Zato potrebujemo pilotni projekt, to je zahtevala tudi moja poslanska skupina za leto 2010, da bi bili sprejeti potrebni ukrepi za uresničevanje pravic potnikov in potrošnikov. Kolegi so že rekli, da je zelo pomembno bolje izgraditi železniško mrežje kot alternativo. E, mi imamo naprimer tudi visoko hitrostno povezavo med Barcelono in Madridom, potrebni so sistemi za boljšo mobilnost. Eh, tudi na področju eh, električne energije in eh, telekomunikacij potrebno je bolje zgraditi to mreže. Hvala. Hvala lepa. Prosim, da spoštujete čas govora. Gospa Harkin, minuto in pol. Hvala. Gospod komisar, sama bom govorila o letališčih, eh, ki so na obrobju in imajo že velike gospodarske težave. Sama sem eh, pravzaprav na otoku, ki je še za enim otokom. Eh, gre za letališča na obrobju in oni so pravzaprav bistvenega pomena za mobilnost na mojem območju. Kar nekaj regionalnih letališčih imamo na zahodnem delu Irske. In eh, če upoštevam to, da smo zelo blizu Erski, da imamo poseben status eh, zaradi vulkanskega eh, prahu. Zato, kar zadeva obrobna letališča, bi Evropska komisija morala pravzaprav spodbujati določene projekte, da bi zagotovili, da so omenjena obrobna letališča povezana z temeljnimi vozlišči in da moramo imeti ustrezen mehanizem državne pomoči za omenjena obrobna letališča. Kar nekaj letališč ima velike finančne težave, bankrotirajo funkcioniralo je in ne smemo se slepiti. Stvar se ne bo rešila v bližnji prihodnosti. Prišlo bo do velike izgube delovnih mest v letalskem sektoru. Ta sektor bo veliko manj konkurenčen. Moramo razmisliti o tem, kako lahko Evropska unija igra zelo konstruktivno vlogo. Poleg tega, da razdeli finančno pomoč in da ustrezno zagotovi mehanizem obratovanja krize. Pa še eno zadevo moramo spoznati. Namreč eh, zakonodaja, ki bi letalskim prevoznikom onemogočala, eh, da ne bi bilo letov, ker se to ne splača, da se zapirajo letališča, ampak finančne posledice so resne za vse upletene strani, tako za potnike, letalske prevoznike in tudi za letališča. Kdo je odgovoren in kdo bo nosil finančno breme? To ste poglavitni vprašanji. Gospa Duron, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj govorim o upravljanju in koordinaciji v krizi In izbruh vulkana nas je pač eh, sedaj ponovno postavil pod isto situacijo in potrebno je tudi zagotoviti ustrezno interoperabilnost rezervacij za železnico. Treba je zagotoviti hitrejše eh, nadomeščanje eh, prevoznega sredstva, prehod na železniško mrežo takrat, ko letalski prevoz ne funkcionira. Rada bi tudi seveda zastavila vprašanje kritja tveganja. Kako naj sektor sam krije tveganja? Sektor sam, to poudarjam. Vsakič, ko se zastavlja kak eh, problem, eh, je to proračunsko nespremljivo. In eh, kako torej z. Um, zahtevami za podporo in kako je eh, z razliko med tistimi, ki bodo podporo prejeli in tistimi, ki jim bo zavrnjena. Potrebujemo jasna pravila, naprimer glede obveznega zavarovanja. Na ta način bi lahko krili taka tveganja in uh, letalskim družbam ne bi. Uh, zastavljali vedno novih zahtev o pomoči in treba je tudi poskrbeti za to, da letalske družbe plačajo očkodnino potnikom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Durand, gospa Foster. Gospa predsedujoča, gospod komisar, vsi se zavedamo, kaj se je eh, zgodilo, kaj se še vedno dogaja eh, zaradi tega, ker bruha vulkanski prah. 100 tisoč letov je bilo odpovedanih, 12 milijonov potnikov ni moglo priti na cilj. Eh, tudi blago se ni prevažalo in podjetniški sektor, tako veliki kot manjša podjetja, so utrpela. Tudi sektor letalskega prometa je utrpel velike škode. Mislim, da dva Dve milijardi evrov je vsaj to bila izguba za letalska podjetja in pokazalo se je, da je letalski prevoz izjemnega pomena za evropsko gospodarstvo. Kot posamezniki smo zelo odvisni od učinkovitega letalskega prevoza, kjer pravzaprav prvi vrsti moramo zagotoviti varnost. Zato tudi pozdravljam sklet Evropske komisije, ki se je dobro in ustrezno odzvala, ker je zaprla evropski zračni prostor. Evropska komisija je rekla, da ni samo nujno, da upoštevamo finančna domestila, ampak da tudi pospešimo izvajanje omenjenih ukrepov v SES. E Mislim, da država ne bi morala umetno podpirati ta sektor. Vemo, da je eh, tveganje del podjetništva, ampak obstajajo izjemne razmere. Kljub temu. Videli eh, smo, eh, da je prišlo do velikih posledic in ta je utrpel škode, ki jih ne pomnimo po 11. septembru 2001. Vseeno pa mislim, da moramo podpreti industrijo, ki pravzaprav ne more več si privoščiti, da bi utrpela dodatne finančne izgube. Vprašanje pa je, kaj lahko storimo v prihodnosti, kako se lahko odzovemo na podobne krize. Prvič, letalski sektor moramo vključiti. Ti oni morajo sodelovati v tej razpravi že v zgodnji fazi. Potem eh, paket Cezar, tudi tega moramo posodobiti. Imam pa določene pridržke, eh, kar zadeva določenega koordinatorja. Seveda temu ne nasprotujem načeloma, ampak mislim, da moramo preodgovoriti na konkretna vprašanja. Kaj bo dejanska vloga omenjene osebe? komu bo odgovorna ta oseba, kako bomo tako izboljšali dosedanje razmere. Veselim se zelo resne razprave, gospod komisar, preden bomo sprejeli konkretno zakonodajo ker mislim, da se moramo hitro odzvati. Če pa se odzovemo neustrezno, bomo lahko naredili še več škode. Mislim, da bi bilo tudi dobro, da se ozremo čez ocean, recimo v Severno Ameriko, pa tudi drugam, kako se oni odzovajo, ko pride do izbruha vulkana. V Združenem kraljestvu smo uporabili metodo, ki jo uporablja ICAO, medtem ko Združene države Amerike uporabljajo drugo metodologijo. Mislim, da se lahko kar nekaj naučimo iz tega pristopa. Poleg tega se moramo spomniti še na eno zadevo. Ko sprejmemo eh, sklep, sklep na ravni Evropske unije o zaprtju zračnega prostora ima to dolnosežne posledice, ki presega okvir Evropske unije. Zato moramo se pogovoriti tudi znotraj IKAO-a. Upoštevati moramo tudi države članice IKAO-a. Ne na zadnje imamo tudi odgovornost, da imamo dolgoročen strateški pristop k razdivu letalski prevoz v Evropski uniji. Upoštevati moramo mednarodno razsežnost. Mislim, da moramo podpreti spostavitev takšnih ukrepov, da bomo izboljšali upravljanje tega prevoza, da imamo ustrezno mehan ustrezen mehanizm nadomestitve nadomestil, da spodbujamo zelo učinkovito stroškovno mehanizem, stroškovni mehanizem in reform. Ja, hvala lepa, gospod Paška. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Zaprtje zračnega prostora po izbruhu vulkana v Islandiji je še enkrat eh, potrdil, eh, da je letalski prevoz zelo občutljiv. Eh, to ne velja samo za vulkane, za meglo, za ostale podnebne razmere. Obstajajo velike težave za letalske prevoznike, ko morajo zagotoviti neoviran zračni promet. In zato letalski prevozniki sklepajo zavarovalne police, tako da pokrijejo nastale izgube, ki nastanejo zaradi nepredvidljivih oziroma izrednih okoliščinih. Ker pa zadeva stroške zavarovanja, to je že vključeno v letalsko pristojbino, v letalsko vozovnico, kar pomeni, da so potniki tisti, ki eh, kupijo vozovnico, in eh, tukaj se upošteva eh, tudi eh, pomoč, ki se mora zagotoviti v izrednih okoliščinah. Naj omenim še eno zadevo, gospod komisar. Potniki so tisti, ki letalskim prevoznikom ob nakupu vozovnice plačajo in so posledično upravičeni do tega, da se jim zagotovi pomoč v izrednih okoliščinah. Letalski prevozniki potem dobijo nadomestilo strani zavarovalnice. Tisti v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 upoštevajo omenjenih mehanizmov, niso upravičeni do tega mehanizma, zato države članice ne morejo kriti omenjenih škodljivih posledic. Zato upravičeno letalski prevozniki ne želijo kriti e, teh izgub. Če bi naj zagotovili povračilo letalskim prevoznikom zaradi izrednih okoličin, je zavarovalnica tista, ki mora zagotoviti nadomestilo. To je del pogodbe o zavarovalni polici. Ne na zadnje, tako stvar deluje za vse evropske državljane in državljanke. Če recimo izbruhne požar, če pride do toče, so upravičeni do nadomestila strani zavarovalnice, seveda, če so sklenili zavarovalno polico. In noben letalski eh, prevoznik oziroma eh, nobena vlada eh, ti ne bo krila izgube, če izgubiš streho nad vlago. Zakaj bi poter, potem mi krili izgube letalskih prevoznikov? To bi bilo popolnoma absurdno. Pa še ena zadeva. Pripričan sem, da v dobrem in zanezljivem gospodarskem okolju nikakor ne moramo opričevati kakršne koli podpore za letalskega prevoznika, ki bi jo zagotovila vlada in posledično naši državljani. Hvala. Tora to logo zapari. Hvala lepa, gospod Paška. Besedo ima gospa Skridlevska. Tri minute. Da, pani komisažu. V kvjet... Hvala, gospa predsedujoča. Po izbruhu vulkana v mesecu aprilu v Islandiji je prišlo do zaprtja zračnega prostora v Evropski uniji. Nišče ni bil kriv, ampak potniki so trpeli negativne posledice in tudi letalski prevozniki na tisoče eh, letališč eh, ni zagotovilo informacije potnikov. Potniki so obtičali, niso vedeli, kdaj bodo lahko leteli. Dobili so samo informacije o tem, da je prišlo eh, do dodatnega zaprtja zračnega prostora. Seveda narave ne moremo kriviti. Vseeno pa se mi zdi nujno, eh, da preučimo mehanizem evropskih inštitucij, da se vprašamo, kakšne mehanizme imamo na voljo in kako smo se odzvali, ali smo upoštevali pravice potnikov v zadostni meri ali ne. Mislim, da se ti organi niso ustrezno odzvali, da so delovali prepozno. Videli smo, da je prišlo do kaosa. Potniki niso vedeli, eh, kdaj bodo lahko leteli in meni se zdi, da je to črn madež za Evropsko unijo in še predvsem za Evropsko komisijo. Zato me zanima, kaj bo Evropska komisija storila. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti, eh, če pride eh, do novega izbruha vulkana? Kaj bo Evropska komisija naredila, če bo prišlo do zaprtja zračnega prostora? kako bo Evropska komisija izboljšala informiranost potnikov, če pride do podobnih razmer. Mislim, da načrti komisije v tej fazi ne zadostujejo. Hvala. Gospod Danelis, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Zaprtje dveh pomembnih eh, letališč Londona in Amsterdama včeraj zaradi vulkanskega pepela dokazuje, da to, kar se je dogajalo aprila, ni nekaj izjemnega, kar se ne bo ponavljalo. E, ker našega kolege gospoda Simpsona danes tukaj ni, e, smo postali nanj bolj pozorni kot e, sicer gospodarstvo je v težavni situaciji in imamo tu zelo razdrobljen eh, letalski sektor, to ima posledice za letalske družbe, za zaposlene, izgube eh, v tem sektorju eh, so zelo visoke, 400 milijonov dolarjev in še vedno nimamo instrumentov, s katerimi bi ocenili tveganje na evropski ravni in še vedno ne moremo eh, uporabljati vseh podatkov, s katerimi razpolagajo države članice tveganje, da bi se taka kaotična situacija ponovila, je realno in Evropska unija mora najti način za usklajeno delovanje v taki situaciji in mi moramo tudi preprečiti težave, s katerimi se soočajo tako po, po, potniki kot tudi letalske družbe. Hvala lepa, sedaj pa gospod Geleger. Gospa pre predsednica. Irski potniki so se soočili z zelo velikimi težavami, morda večjimi kot drugot naj sam povem. E, tokrat sem pač po kopnem potoval v Strasburu, torej najprej s trajektom, potem pa na vlak in to je zelo e, tipično za potovanja ircev v zadnjih e, tednih. Eh, torej pri nas obstajajo tri, raz, oziroma posod obstajajo tri različne cen, cone varnosti. Dejstvo pa je, da je eh, kljub pepelu sedaj zelo veliko po letu realiziranih. To je zelo dober napredek in pozdravljam tudi koncept evropskega eh, enotnega neba. Špansko predsedstvo je tudi v svoji izjavi predstavilo roadmap, eh, načrt za naprej in tudi nadzor mora biti tudi ustrezno opredeljen in eh, obstaja naprimer tudi dogovor med Irsko in, in eh, Združenim kraljestvom, s katerim želimo biti kos eh, vsem tem težava. Dejstvo je, da se vulkanski pepel ne ustavlja pred mejami in eh, vse to nas spominja na velikansko moč narave in to moramo tudi upoštevati v zračnem prometu in Evropska unija mora tu upravljati svojo ulogo. Hvala lepa, gospod Balčitis, minuto in pol, prosim, spoštujte svoj čas. Hvala lepa, gospa predsednica. Posledice izbruha se kažejo v vseh eh, transportnih sistemih v Evropi. Eh, na tisoče in tisoče poletov je bilo očrtanih eh, in potniki so nosili posledice. To je bilo zlasti boleče za države na vzhodu Evrope, kajti te nimajo alternativnih Eh, možnosti za potovanja in je prišlo do izolacije. Potrebujemo eh, transevropska omrežja tako za prevoz blaga, tovora, kot tudi za potnike. Mi potrebujemo učinkovite sisteme za prevoz potnikov, ki naj ne bi bili odvisni od letalskega eh, prometa. Potrebujemo torej bolj močne druge Eh, vrste prevoza v Evropi. Potrebujemo sisteme, ki bi koristili potnikom in ki bi bili koristni tudi za delovanje našega gospodarstva. Potrebne so ustrezne medsebojne eh, povezave. Mi moramo podpreti železniške koridorje, njihovo oblikovanje in izgradnja v Evropi in vse to bi prineslo dodano vrednost celi Evropi. Več eh, železnic bi koristilo tudi našim potnikom. Hvala lepa. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Prosim, da ne govorite dlje kot eno minuto. Gospod Martin, prosim. Eh, hvala. Gospa predsedojoča, želel sem govoriti o turističnem sektorju. 12 milijonov turistov letno prihaja na Kanarske otoke in turizem potrebuje varnost. Taki dogodki, ki se lahko ponovijo, imajo dramatične posledice za ta sektor na Kanarskih otokih. Ne gre samo za turoperatorje in letalske družbe, ampak tudi za restauracije, za gostilne, za celotni storitveni sektor, ki je trpel zaradi tega. Zaradi eh, te petdnevne zapore zračnega prostora je nastala škoda 57,3 milijona evrov samo tam. Lahko bi naprimer ukinili prepoved nočnih letov, ampak za to bi morali eh, nuditi državljanom ustrezno odškodnino. Mislim, da nam je uspelo obladati krizo, vendar pa se lahko kadarkoli ponovi. Hvala lepa. Gospa Heidenbach, za eno minuto. Spoštovana gospa predsedojoča, eh, gospod komisar, eh, hvala za vašo ustrajnost ko gre za vprašanje varnosti potnikov. V zadnjih dnevih smo eh, doživljali, da se špekulacije ne dogajajo samo na finančnem sektorju, ampak tudi, ker zadeva varnost eh, stranine eh, katerih letalskih družb. Hvala Bogu, se še ni zgodilo nič hudega ne gre samo za varnost ljudi v zraku, ampak tudi za varnost ljudi, ki so na tleh. Zato vas prosim, da v tem smislu nadaljujete z delom. Prav tako pa vas tudi prosim eh, v smislu potnikov, da še naprej delate eh, na področju pravic potnikov. V preteklih dnevih smo doživeli, eh, da ni vsak imel možnosti do interneta, kolabirale so telefonske linije, potniki niso imeli dovolj informacij. Kar nekaj skupin je. Yeah. Eh, ki ne potujejo dan za dnem poslovno, tako kot ljudje, ki sedijo tu, ampak tu mislim zlasti na starejše ljudi v potovalnih skupinah, ki sploh niso imeli informacij. Prosim, da delate naprej v tem smislu. Hvala. Ferreira, je to logo tora? Hvala lepa, gospod Ferreira. Obrigado, senhor presidente. A situação cria. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Uh, situacija, ki je nastala zaradi eh, izbruha islandskega vulkana, je prispevala eh, k nastanku velikih težav. Eh, na srečo je to redka situacija, vendar pa vse ne lahko povzroči veliko škodo v gospodarstvu. In zato je treba še enkrat povdarjati, da je pomembno preventivno delovati. To pomeni, seveda ne pomeni, da lahko preprečimo tak dogodek, ampak. Eh, poskušati moramo pravočasno sprejeti vse ukrepe za to, da minimiramo posledice. Eh, potrebna je boljša koordinacija ob takih krizah in eh, vendar pa ne gre zanemarjati drugih inicijativ. Mislim na enotno evropsko nebo, na liberalizacijo, na privatizacijo. Eh, letalske kontrole v Evropi, kontrole zračnega prometa v Evropi. Eh, zelo pomembno je, da to eh, ostane pod javnim nadzorom in da to deluje v javnem interesu za to, da je varno zagotovljena. Hvala. Gospa Wortman. Ja, Eh, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod komisar, govorimo o motnah zračnega prostora in o gospodarskih vplivih eh, na um, gospodarstvo. Eh, varnost državljank in državljanov je najpomembnejša v Evropi. Gospod komisar, mnogo korakov je bilo storjenih. Čas je razmišljati o konkretnih alternativah in jih implementirati, naprimer o izgradni transevropske visokohitrostne uh, Eh, mreže, kar bi prispevalo tudi k manj emisij CO2. -ja. Hvala. Hvala lepa, gospod Rubik. Ja, hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovani gospe in gospodje. Mislim, da je zelo pomembno, da razmišljamo o tem, Eh, da je po vsem svetu 2000 vulkanov in da jih je 50 aktivnih. Skratka, to ni samo evropski problem, ampak mislim, da je to eh, problem eh, mednarodnega letalskega prometa. In dejansko je treba gotoviti, kje dejansko obstaja tveganje in kje obstaja določen spektr odgovornosti. Zato bi prosil gospoda komisarja, da skupaj za eurokontrolom Eh, da nalogo Evropskemu raziskovalnemu svetu, da izvaja ustrezne raziskave in da tveganje pravilno oceni. Eh, kajti eh, končno odgovornost ima še vedno kapitan letala in tudi potrošnik mora ugotoviti, ali to zanj predstavlja tveganje ali ne. Vsak se lahko omakne tveganju na ta način, da ne leti. Ampak potrebna je objektivizacija celotnega vprašanja. Hvala.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 pogledamo, imamo na eni strani uh, nafto, po drugi strani vulkan in potem pa imamo tudi recesijo zaradi bank. Zaradi vulkana sem bolj trpel kot drugi. Prvič sem potreboval dva dni, da pridem domov, deloma sem štopal in eh, kaj sem se naučil? Nemogoče je pravzaprav dobiti vozovnico za Eurostar. Potrebuješ eh, kreditno kartico za rezervacijo in eh, za nakup vozovnice. In to je nemogoče, ko si na poti, se pravi, tu je treba pač poskrbeti za boljšo organizacijo. Hvala lepa gospa majela trideset sekund čisto na kratko eh, hvala predsedujoča mislim da moramo izkoristiti vso tehniko ki jo imamo na voljo bila sem v toluzu eh, tam so nas informirali o merilnem sistemu Eh, s katerim lahko bolje merimo sestavo atmosfere in ni nam čisto jasno, ali so bile te sistematične informacije tudi dejansko koriščene. Eh, gospod komisar, ste izkoristili te podatke ali jih nameravate izkoristiti? Hvala. Hvala lepa, gospa Ajala. Sedaj smo zaključili seznam govornikov. Besedo ima komisar, da zaključi razpravo. Spoštovani poslance, spoštovane poslanke, hvala lepa za eh, številne podrobne in zanimive komentarje o vulkanu, pepelu in tem problemu. Na začetku sem imel samo tri minute in sedaj lahko eh, govorim eh, vsaj desetkrat eh, toliko časa, zato da odgovorim na vsa ta vprašanja. Vendar ne bom, ni se treba bati, ne bom govoril predolgo rekel bi samo naslednje. E, to je bilo res zelo napeto, izjemno obdobje in to se bo ponovilo. Jasno je, da bodo vulkani še bruhali tako, kot bruha ta islandski. To je del našega življenja in del e, letalskega sektorja. Pa vendar nimamo samo vulkanov, imamo nevihte sneg, vse te naravne pojave, ki se dogajajo in ki vsi povzročajo prekenitve v letalskem prometu. To je del posla in to mora biti jasno. In eh, pri takem tveganju nišče ni sam odgovoren, nobena letalska družba, nobena vlada, nobena Evropska unija. In do sedaj eh, Evropska unija tu nima nobenih eh, pristojnosti pri urejanju zračnega prometa. Medvladna eh, telesa se ukvarjajo s tem vprašanjem in nacionalni organi. Reči moram, da je nemogoče predvideti in preprečiti vse, kar se lahko zgodi v zračnem prometu. Tveganje je treba porazdeliti, deliti. In eh, tudi potniki, ki se poslužujo teh eh, storitev, se morajo zavedati, da stvari pač ne morejo biti vedno neproblematične, da so pač zamude, naprimer zaradi snega in to pač moramo kar sprejeti. Sedaj pa k kritiki, da smo ukrepali pozno. Bil sem v Eurocontrolu in tveganje pepela je resnično. In mm, v doglednem času prav gotovo ne bomo eh, ugotovili, katera velikost delcev je nevarna. mi seveda lahko ocenjujemo oblake, vendar nihče ne oče dati potrdila, da določena velikost delcev ni več nevarna. Uh, To je zelo težavna zadeva in zaprtje letališča smo opravili v skladu z obstoječimi pravili, v sodelovanju vseh odgovornih institucij. In če se sprašujemo, kdo je odgovoren za zaprtje zračnega prostora. E, in če to sprašujete, e, vas jaz sprašujem, kdo pa bi bil odgovoren, če zračnega prostora ne bi zaprli, pa bi se nekaj zgodilo. ko se je Eurocontrol prizadeval, da najde nov pristop k temu oblaku. Potem nismo imeli preproste razprave. Dejstvo je, da gre za velikansko odgovornost za varnost letalstva. Gre za varnost letal in življenj. mislim, da smo ukrepali dovolj hitro v teh okoliščinah. Kaj ti ta izbruh eh, vulkana je nekaj izjemnega? No, glede prihodnosti. Nekdo je zastavil vprašanje, kako pa je z Indonezijo in z ZDA in je tudi omenil odgovornost pilotov. Tam so odgovorni predvsem piloti in piloti zavračajo to novo odgovornost v Evropi in evropski letalski promet je zelo obremenjen in tu potrebujemo seveda neko kombinacijo z večjo fleksibilnostjo, prožnostjo, hkrati pa seveda potrebujemo bolj jasne podatke o možnih tveganjih mi ne moremo gledati uh, Indonezije. V ZDA je sistem eh, preprost, odgovarja pilot in odloča pilot. V Evropi pa očitno moramo najprej sprejeti nek skupni pristop, neko skupno metodo za oceno tveganja. No, glede potnikov, naj povem naslednje. dosledno smo povdarjali, da je treba spoštovati pravice potnikov in ustrezno zakonodajo. To je posem jasno sporočilo. E, izvajanje e, te zakonodaje je v rokah držav članic, ampak e, seveda so letalske dr družbe večinoma te stvari vzele zelo resno. Seveda so tudi izjeme in te bomo tudi pokazali. Definicije opredelitve pravic potnikov so jasne in mi moramo seveda pregledati, kaj bomo storili v primeru nespoštovanja teh pravic in podobno. Pri pravicah potnik, potnikov moramo imeti neko logiko in potniki imajo pravico do informacij, e, imajo pravico do oskrbe in tudi do vračanja denarja. Nimajo pravice do odškodnine, to je nekaj drugega. Pripravlja se velikanski program e, enotno evropsko nebo in moram reči, da je sodelovanje z državami članicami dobro in tudi svet za promet je bil zelo uspešen in bile so sprejete mnoge odločitve, za katere bi v drugačnih okoliščinah potrebovali bistveno več časa. Nikakor pa res ne morem reči, da bi imeli slabo sodelovanje eh, z državami članicami in med državami članicami. Finančne posledice. E, tu so pravila zelo jasna in to je tudi jasno zapisano v dokumentu, ki so ga pripravili e, komisarji Ren, Almunja in jaz. Tu gre za državno pomoč in državna pomoč je dovoljena, kadar meni država članica, da so dani zadostni razlogi za dajanje pomoči letalski družbi v težavah. E, za pravice potnikov je pa odgovorna letalska družba. Če letalska družba preide v težave in ocenjuje svojo situacijo kot kritično, lahko zaprosi za državno pomoč, vendar pred dodelitvijo te pomoči je treba upraviti natančno oceno, zato da ne bi prišlo do izkrivljanja na trgu in da ne bi prišlo do uh, boljšega položaja ene uh, družbe v primerjavi z drugimi za to seveda skrbi tudi oddelek za varovanje konkurence, ki si bo ogledal vse te primere zelo natančno. Mislim, da še nihče ni zaprosil za državno uh, pomoč na tem področju. To je komaj da začetek. Eh, nekdo je omenil, da bi morale letalske družbe imeti zavarovanje. Zavarovanja so skoraj da nemogoča, ker ni mogoče opisati proizvoda. Če se pa da proizvod opisati, je to tako drago, da se tega ne bi mogli privošiti. Imajo pa seveda načrte za ravnanje v sili, eh, ko se pač dogajajo take situacije, ko pride do prekinitve prometa in ekonomisti imajo tu zelo veliko domišljije za izračun izgube, številk in za ocenjevanje posledic. Alternativna prevozna sredstva, to je področje, s katerim se nameravamo intenzivno ukvarjati, načrtujemo sestanek v zvezi s tem in komisija bo spodbujala razvijanje drugih transportnih mrež. Spraševal sem seveda tudi železnico, kaj je mogoče storiti in kaj so storili med to krizo in dali so nam zelo veliko zanimivih informacij informacij o razpoložljivosti urnikov in podobno voznih redov. E, tu je prišlo do problemov z dostopom do teh voznih redov in morda bo v prihodnje mogoče lažje dobiti informacije o vseh teh možnosti. No, v letalskem prometu se dogajajo krize in teda je treba pač eh, spraviti potnike domov in vse to bo še naprej v glavnem naloga letalskih družb. In zlasti v načrtovalni fazi je treba preučiti tudi druge možnosti prevoza. Torej, iz vsega tega se lahko marsikaj naučimo in naučili smo se eh, že marsikaj in eh, mi bomo spodbujali mnoge načrte in ukrepe za bolj usklajeno upravljanje zračnega prometa v Evropi vendar vulkani ne sledijo nobenim pravilom in ne moremo izključiti možnosti nepredvidenih dogodkov. S temi se bomo vedno soočali, to moramo upoštevati. To je pač tveganje in to je tudi eh, Eh, del načrtovanja naših dejavnosti. Hvala lepa. Thank you. Thank you very much, Mr. Commissioner. Hvala lepa, gospod komisar. S tem je razprava zaključena.